Dragi kolegi, prosim, sedite na svoje mesta, tako da bomo lahko začeli za našo skupno sejo. Upravičujem se za zamudo eh, zaradi glasovanja, ki je trajalo dlje, kot smo pričakovali, ampak glasovanje v odboru Empel je bilo potrebno zaključiti. Ampak zdaj smo tukaj, zato prosim, prenehajte klepetati in se usedite. Tudi koordinatori, niste nobena izjema. Kot veste, imamo sedaj skupno sejo odborov eh, Ekon in Empel, torej za zaposlovanje in gospodarske zadeve. Eh, in sicer z namenom obravnave ekonomskega dialoga in izmenjave mnen o evropskem semestru za leto 2017. Z nami so Valdis Dombrovski, spodpredsednik in komisar za evro in socialni dialog, Marjan Tajsen, komisarka za poslovanje, socialne zadeve, strokovno sposobnost in mobilnost delovne sile in Pierre Moskovici, komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Danes eh, bomo razpravljali o osnutku priporočil specifičnih za posamezne države in zelo dobro vsi eh, poznate eh, postopek. Po našem priporočilu bo svet julija potem sprejel ta priporočila. Letošnje leto so ta priporočila še kako pomembna. Eh, želimo uh, horizontalno skladnost teh priporočil. Na ta način želimo oblikovati politiko Evropske komisije. Še prav posebej eh, se je potrebno osredotočiti na uh, znameniti trikotnik strukturne reforme vlaganja uh, in uh, rasti prijazna davčna politika, socialna kohezija. Poleg tega pa je tukaj tudi zanimiva ocena situacije ob upoštevanju globalnega razvaja. gre tudi za prilagoditev politike, tako da bo ta prijazna rasti in da bo prispevala k razvoju in oživitvi gospodarstva. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na socialno dimenzijo. Sedaj bom dal besedo našim eh, komisarjem, da eh, podajo svoje predstavitve. Valdis Dombrovskis bo prvi na vrsti. Beseda je vaša. Honorable member. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, veseli me, da sem danes s kolegoma tukaj, da predstavim priporočila Evropske komisije za gospodarsko politiko za naslednjih 12 do 18 mesecev. Evropski semester eh, se je izkazal za pravilen okvir za vzpodbujanje rasti in pa eh, reform na nacionalni ravni. Eh, naše gospodarstvo eh, se zato boljše razvija. Nadaljuje se oživitev eh, gospodarstva in sicer že peto leto zapored. V lanskem letu je naše gospodarstvo rastlo hitreje kot gospodarstvi Japonske in pa ZDA. In uh, stopne zaposlenosti znaša 233 milijonov eh, in eh, to je višja številka kot eh, kdajkoli prej, hkrati pa upada tudi brezposelnost. Izboljšuje se tudi situacija na področju javnih financ, to se kaže tudi v državah z prekomernim dolgom. Tukaj naj spostavim Portugalsko in pa Hrvaško, ki naj bi počasi izstopili iz tega postopka. Eh, določene države so tudi presegle svoje srednjeročne cilje za leto 2013 in eh, leto 2018 oziroma za obdobje 2013 do 2018 eh, in zato nimajo, nimamo posebnih priporočil za rast za te države. Določene države pa tudi odstopajo od srednjeročnih ciljev. Italija eh, mora zato sprejeti dodatne ukrepe za nič cela dva odstotka brutodružbenega proizvoda v letošnjem letu. Priporočamo tudi opozorilo eh, Romuniji eh, zaradi precejšnjega odstopanja od eh, začrtanih ciljev v letu 2016. Gospodarski razvoj je še zmeraj precej neenakomeren. Eh, po krizi se je pojavila eh, dolgo trajna brezposelnost eh, in to je problem, s katerim se je potrebno soočiti, hkrati pa tudi z šipkim gospodarstvem. Ne smemo izpustiti priložnosti, evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno in pa vzdržno. Rast mora biti zares vključujoča, tako da bodo učinke oživitve gospodarstva čutili vsi državljani Evropske unije. Eh, tukaj eh, gre eh, za priporočila glede izvajanja reform. Naša priporočila se osredotočajo na tri prioritete, kot je povedal že predsednik, vzpodbujanje ulagan, strukturne reforme in pa odgovorna davčna politika. Pri tem je seveda potrebno upoštevati eh, specifično situacijo v posameznih državah in eh, potrebno se je odzvati na eh, najnujnejše izzive z makrogospodarskega vidika. Priporočila za evroobmočje odražajo rezultate vprašalnika iz lanskega novembra. Pri priporočili smo seveda upoštevali situacijo v posameznih državah, članicah države, v katerih eh, so neravnovesja velika, kot recimo Hrvaška, Bolgarija, Francija, Italija eh, in tako naprej. Eh, smo podali posebna priporočila v okviru nacionalnih programov izvajanja reform. Gre za ambiciozne načrte za to, da bi se izognili eh, makroekonomskim neravnovesjem z pravočasnim izvajanjem reform. Poleg tega smo okrepili tudi dialog z vladami, nacionalnimi parlamenti in pa drugimi deležniki. Pozvali smo države članice, da se posvetujejo z eh, socialnimi partnerji. Eh, jaz obiskujem države članice in sem v stiku z vsemi ključnimi eh, deležniki na nacionalni ravni. Podobno počnejo tudi drugi komisarji. Spoštovani poslanci, vključujoča rast, zahteva eh, dovolj časa in pa ustrezno mešanico politik. Potrebujemo dobro usposobljene državljane, dobro usposobljeno delovno silo in pa ustrezna ulaganja. Eh, boriti se moramo proti neenakosti, eh, ko eh, sprejemamo reforme, hkrati pa moramo zagotoviti zadostno pomoč tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Države članice si morajo še naprej prizadevati pri izvajanju reform, napredek je namreč omejen, kar zadeva izvajanje naših priporočil v preteklih letih. Večina ukrepov je bila sprejetih na področju davčne politike, davčnega upravljanja, kako tudi na področju aktivne politike delovnega trga oziroma zaposlovanja. Napredek, eh, kar zadeva uh, lansko leto, je bil eh, boljši, vendar pa je potrebni še več prizadevanj. Pripravljeni smo podpirati države članice pri učinkovitem izvajanju reform. E, imamo e, program, strukturni program za uspodbujanje reform in zagotovili bomo tudi tehnično pomoč državam članicam, e, ki so za njo zaprosile. Upam, da bo to v, pripomoglo k izvajanju reform na nacionalni ravni. Najlepša hvala in sedaj predajam besedo komisarju Moskovisiju. Pri tem Najlepša hvala, gospe in gospodje, poslanci, eh, gospod predsedujoči. Veseli me, da sem skupaj z eh, dvema kolegoma iz komisije tukaj, da predstavim eh, spomladanski svežen priporočil. Dobro poznate, da gre, dobro poznate ta postopek, gre za pripravo na sprejetje proračuna in pa za specifična politična priporočila. Na ta način želimo okrepiti rast in pa eh, zaposlovanje. In eh, pri tem eh, se opiramo tudi na dokument o Evropski monetarni uniji, ki ga bomo predstavili jutri. Gospodarski razvoj napreduje, vendar pa je še zmeraj do določene mere atipičen. Eh, rast še zmeraj ni dosegla ravni pred eh, krizo in vlaganje še zmeraj premalo. Eh, poleg tega je prešibak tudi razvoj na področju osebnega dohodka. Torej, če povzamem, imamo problem v evroobmočju in zaradi tega je potrebno inteligentno izvajanje naših pravil. Potrebno je spostaviti ravnovesje med eh, gospodarsko stabilizacijo in pa eh, spoštovanjem finančnih pravil. Potrebno je eh, zagotoviti ustrezno maržo za ulaganja v infrastrukturo in to predlagamo določenim državam, članicam. Poleg tega so tukaj eh, tudi vlaganja v eh, raziskave in razvoj. Eh, ta priporočila veljajo predvsem za Nemčijo in pa za nizozemsko. Druge države pa seveda zahtevajo dodatna priporočila. Nikako ne smemo pozabiti na rast in zaposlovanje. Evropska komisija Eh, priporoča postopek eh, prekomernega eh, dolga oziroma izstop iz tega postopka za Portugalsko in pa Hrvaško. Mislim, da lahko to pozdravimo. Gre za odlično novico. Grčija je tudi znižala svoj dolg oziroma svojo zadolženost pod tri odstotke, kar pomeni, da bo lahko tudi Grčija izstopila iz tega postopka. Eh, vendar pa trenutno potekajo eh, pogovori eh, o drugem pregledu in pa o srednjeročnem načrtu za Grčijo. O tem bomo govorili čez nekaj dni. In razprava o javnih financah v Grčiji še zmeraj poteka. Zato se je Evropska komisija odločila, da bo končno odločitev, pravno odločitev sprejela kasneje. Potrebno pa je poskrbeti za ustrezne eh, parametre, za sprejeti te odločitve, ne glede na to, kakšna bo. To je pomembno tako za Evropo, kakor tudi za Grčijo. Eh, število eh, držav članic, ki kršijo pakt stabilnosti in rasti, se je drastično zmanjšalo. Eh, leta 2011 jih je bilo kar 24, ki so bile prekomerno zadužene. Danes uh, ostajajo dve, tri države in upam, uh, da eh, bodo kmalo vse države članice spoštovale uh, pakt stabilnosti in uh, rasti. Kar zadeva uh, Francijo in pa uh, Španijo, uh, kjer je zadolženost čezmeraj prekomerna, uh, o tem uh, še razpravljamo. Eh, vendar pa eh, priporočamo seveda spoštovanje pravil pakta stabilnosti in rasti in v zvezi s tem je potrebno sprejeti tudi ustrezne ukrepe. Eh, sprejeli smo tudi člen 126.3 za Belgijo in pa Finsko. V Belgiji smo se odločili, da ni potrebno sprožiti postopka za prekomerno zadoženost, vendar pa mora Belgije sprejeti eh, ustrizne ukrepe. Kar zadeva eh, Finsko, je Evropska komisija imela pogovore z Finsko vlado in pripravljeni smo zagotoviti eh, določeno prožnost za izvajanje že sprejetih reform. Enako prožnost nameravamo zagotoviti tudi Litvi, Eh, kjer izvajo pokojninsko reformo. Eh, sedaj pa sem pri Italiji. Eh, poročilo 126.3 se nanaša na to iz lanskega leta. Italija je sprejela dodatne ukrepe, ki bi lahko omogočili izpolniti zastavljene pogoje. Mislim, da ni potrebno sprejemati dodatnih ukrepov, vendar pa bo komisija pozorno spremljala situacijo v letu 2018. Eh, Romunija. Za Romunijo eh, predlagamo sprejetje potrebnih eh, reform za prilagajanje eh, proračuna v srednjeročnem eh, pogledu. Gre za eh, povsem nov postopek, ki se izvaja v Romuniji. Gre za zgodnje opozarjanje, zato da bi se izognili sprožitvi postopka prekomerne zadolženosti. Upam, da bo Romunija sprejela vse ukrepe, ki so potrebni v zvezi s tem. To sporočilo smo vsekakor posredovali tekom Ekofina. Tako, dame in gospodje, to je bila kratka predstavitev trenutne situacije. Eh, lahko pa se seveda še podrobneje vrnem k vsem tem primerom, ki sem jih navedel. Hvala lepa, sedaj pa komisarka Tyson. Gospod eh, predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, eh, letošnji Evropski semester postavlja predstavlja pomemben mejnik, kajti eh, Evropska komisija se približuje polovici svojega mandata. Eh, od prvega dne je bil naš cilj, da vzpostavimo socialno kohezijo, da eh, znižamo brezposelnost in ukrepimo gospodarsko rast za to, da bi zagotovili prednosti za vse evropske državljane. In danes lahko s ponosem rečem, da smo prišli uh, daleč. 233 milijonov eh, ljudi je bilo zaposlenih uh, v lanskem letu in to je najviše številka, ki smo jo zabeležili. Več kot 6 milijonov uh, delovnih mest je bilo spostavljenih uh, v uh, Evropi v, preza, v preteklih treh letih in uh, Brezpaselnost je le še 8 odstotna in to je najnižja eh, raven stopnje brezpaselnosti od leta 2009 naprej. Eh, vendar pa je potrebno skoriti še več, kajti eh, neravnovesja se krepijo in revščina sicer upada, vendar je še zmeraj preveč brezposobnost eh, še zmeraj predstavlja veliko, velik razlog za zaskrbljenost za eh, Evropsko komisijo, kajti eh, brezposobnost vpliva tudi na gospodarsko rast. Zaradi tega se Evropska komisija posveča socialnim vidikom najprej v okviru Evropskega semestra. Eh, to je bilo jasno že v sporočilu, ki spremlja priporočila eh, za leto 2017. Pozivamo namreč države članice, da upoštevajo socialne posledice eh, sprejetih reform. Te posledice je potrebno upoštevati že pri načrtovanju, pa potem tudi pri izvajanju in pa pri nadzorom nad izvajanjem. Želimo ukrepiti socialno mobilnost in pa zmanjšati neenakost. Evropska komisija pa tudi sama posveča uh, veliko pozornost socialni koheziji pri sprejemanju uh, politik uh, na različnih področjih. Na ta način se želimo boriti proti neenakosti. Evropski semester je postal pomemben instrument uh, za uh, izvajanje uh, stebrov uh, politike Evropske komisije. To je močno vplivalo že na politiko v letu 2017 prvič e, steber povdarja e, izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje in tako naprej. Namreč zagotoviti moramo, da bodo vsi državljani Evrope imeli dostop e, do kakovostne izobrazbe, kajti to vpliva na njihovo prihodnost, pa tudi na konkurenčnost Evropske unije. Naša podjetja potrebujejo talentirane posameznike, če želijo biti konkurenčna. Poleg tega eh, steber poziva eh, tudi k vključujočemu trgu delovne sile. Ta mora zagotoviti boljša in kakovestnejša delovna mesta eh, in to bo naša prioriteta še dolga leta. Pri tem poudarjamo pravične plače in pa zagotavljanje ustreznega življenskega standarda. To je vključeno tudi v določena priporočila. Eh, in še prav posebej v tistih eh, držav članicah, kjer pozivamo eh, države članice, da naj se gospodarski razvoj bolje odseva v osebnih dohodkih zaposlenih. Poleg tega pozivamo države članice, da ukrepijo socialni dialog, poleg tega pa socialni stebr poziva tudi k sistemu ustreznega socialnega varstva. To namreč predstavlja vlaganje v delovno silo v Evropi. Tukaj govorim o boljšem e, sistemu socialnega varstva in pa boljšem dostopu do e, zdravstvene oskrbe, e, do njege in pa do varstva za otroke. Zahvaljujoč odločnim reformam je prišlo do pozitivnega socialnega razvoja od eh, pričetka oživitve gospodarstva leta 2013. Zdravljamo ta napredek, vendar pa želimo storiti še več, da bi zagotovili eh, še bolj vključujočo rast za vse v Evropi. Evropski socialni steber predstavlja. Uh, instrument za eh, dosego tega cilja. Naša priporočila pa eh, bi morala prispevati k izvajanju reform na nacionalni ravni. Eh, sedaj so zadeve v rokah držav članic in pa civilne družbe. Namreč le skupaj bomo lahko razvili socialno in pa bolj vključujočo Evropo. Najlepša hvala. Sedaj pa pričenjamo z krogom vprašanj in odgovorov. Glede na to, da zamujamo, eh, predlagam, da bi eh, združili dva sklopa vprašanj. Rad eh, bi le poudaril to, kar je spostavil že Pierre Moskovici in sicer, Eh, da je potrebno eh, pravila inteligentno uporabljati eh, in če jih inteligentno uporabljamo, so ta pravila učinkovita. Razen treh držav so vse države sedaj v razmeroma dobrem položaju, kar je razmeroma dober rezultat. Prvi je na vrsti Gunnar Hockmark. Najlepša hvala in hvala lepa za te predstavitve. Mislim, da moramo podstraviti dejstvo, da se je situacija v Evropski uniji izboljšala. Vendar pa se je situacija izboljšala in to ne pomeni, da je eh, zares dobra. Prišlo je do oživitve na posameznih eh, področjih Eh, to je tako, kot če bi imel uh, noge v pečici, glavo pa v hladilniku. Potem uh, bi bila tvoja povprečna telesna temperatura razmeroma dobra, kar pa ne pomeni, uh, da uh, bi uh, tudi ta posameznik bil v idealnem položaju. Rast na prebivalca je izjemno nizka in v nekaterih državah članicah imamo povsem nezadostno rast osem odstotna brezposelnost pomeni eh, višjo brezposelnost v številnih državah članicah in eh, veliko eh, oseb ostaja brezposelnih. Torej mislim, da ne moremo preprosto sedeti križem rok, ampak da moramo sprejeti strožje standarde za zagotavljanje gospodarske rasti. Rad bi zdaj vprašanje predvsem komisarju Dombrovskisu, pa tudi gospodu Moskovičiju in pa uh, eh, gospi Tyson. Kako uh, bi lahko zagotovili uh, eh, više uh, cilje za potencijalno rast? Če želimo zagotoviti socialno kohezijo, uh, potem najprej potrebujemo strukturno kohezijo in eh, vidimo, da je razlik eh, v eh, evropskem gospodarstvu še zmeraj izjemno veliko. Izvedli smo različne strukturne reforme in mislim, da bi komisija tukaj morala storiti več. Mislim, da ne moremo zgolj govoriti o strukturnih reformah, ampak je potrebno strukturne reforme izvesti v tistih državah, kjer je rast nižja in kjer je potencijalna rast nižja. In rad bi vaše mnenje na to temo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Klod Ahola. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Res je, to je pomemben trenutek, trenutek, ko so predstavljena priporočila za posamezne eh, države. Potrebno je doseči dva cilja in sicer rast in pa ulaganja eh, ter konsolidacijo javnih financ. Imamo načrt eh, za ulaganja in ta je že obrodil določene sadove, ampak rast je še zmeraj preniska prenizka, da eh, bi z njo lahko eh, ustrezno znižali stopno brezposobnosti. Eh, torej ta dva cilja, rast ulaganja in pa konsolidacija javnih financ, lahko privedeta do nasprotujočih si učinkov. Naj spregovorim o državi, iz katere prihajam, govorim o Belgiji. Evropska komisija govori o šipki infrastrukturi, to pa je povezano tudi z nizkimi vlaganji zaradi konsolidacije javnih financ e, in to je zahtevala Evropska komisija. E, to e, lahko opažamo tudi pri prizadevanjih na področju izobraževanja, na področju socialne politike in na področju ulaganj v raziskave. Torej, kako zmanjšati eh, to nasprotje med eh, dvema eh, ciljema, ki sem ju omenil? Dejali ste tudi, da je potrebno zmanjšati neenakost, s tem se povsem strinjam. Pozdravljam tudi vaše prizadevanje za ukrepitev socialnega dialoga. Socialni dialog je ključnega pomena za zagotavljanje rasti. Kako ga namravate ukrepiti? Najlepša hvala. Naj opozorim eh, govorce, da eh, bo imel vsak na voljo minuto in pol in naslednja je na vrsti Prvon Šperes. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Eh, pozdravljam tudi komisarja in pa eh, komisarko. Predstavili ste eh, razmeroma eh, dober eh, pregled eh, situacije. Eh, čeprav obstajajo razlike med eh, državami članicami. Zagotoviti bi morali boljšo koordinacijo in eden izmed instrumentov za zagotavljanje boljše koordinacije je eh, davčna eh, politika. To pa je seveda povezano tudi z razvojem davčne politike v posameznih državah članicah. V določenih primerjih ste podali priporočila na področju davčne politike in Zanima me, eh, do kolikšne mere države članice izvajajo oziroma pripravljajo reforme, ki bi morale zagotoviti eh, boljše ravnotežje med obdavčevanjem kapitala in pa eh, delovne sile. Tukaj govorim o davčni politiki na osnovi osebnega dohodka. Eh, potem pa povezava med davčno politiko, ki vodi v zadolženost eh, in eh, pa davčno politiko, ki vzpodbuja k vlaganjem. Zares se mi zdi koristno, da podajate ta priporočila za posamezne države, vendar pa morajo biti seveda tudi učinkovita. Najlepša hvala, Marija Arena. Najlepša hvala. Strinjam se z eh, priporočili Kloda Rolana, eh, predvsem eh, ko je govoril o tem notranjem nasprotju med obema zastavljenima ciljema. Kakšna je povezava med ukrepi, ki so predvsem proračunski ukrepi in pa povečanjem neenakosti v Evropi? Ali imamo dovolj dobre kazalnike, Eh, za oris eh, situacije v tistih državah članicah, eh, za katere je ukinjen postopek prekomernega dolga. Ali lahko ocenite, ali imajo te države ustrezne instrumente za zmanjšanje neenankosti? Kaj pa prožnost delovnih mest, boljša povezava poklicnega in družinskega življenja in pa zmanjšanje revščine? Eh, revščina eh, je predvsem povezana z ženskami eh, in sicer z brezposelnimi ženskimi. Te so pogosto v zelo težavnem položaju, tudi ko gre za iskanje zaposlitve, to je vprašanje za gospod Tyson. Ko pa govorite o vlaganjih, ne govorite dovolj o vlaganjih v energetiko. Eh, čeprav eh, se zdi, da so ravno ta vlaganja eh, najpomembnejša. Ali lahko to pojasnite, prosim? Najlepša hvala, Bert Luke. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Moje vprašanje je namenjeno komisarju Dombrovskisu. Evropska komisija ponovno kritizira presežek Nemčije. Zanima me, Eh, ali ste izvedli gospodarsko analizo, ki eh, vodi v to kritiko, ali eh, kritizirate presežek na področju trgovine in pa storitev, kajti Evropska komisija je vedno znava pozivala k okrepitvi ulagan v infrastrukturo v Nemčiji. Ali ne bi eh, javna vlaganja pomenila, da bi eh, nemška podjetja manj eh, izvažala v druge države? Ali pa menite, da bi se na ta način trajnostno ukrepil uvoz v Nemčijo? če eh, Evropska komisija ne meni, da gre toliko za eh, presežek eh, na področju zasebnega kapitala, storitev in tako naprej, ali gre potem tukaj za dohodek od posojil tretjim državam. Najlepša hvala. Hvala lepa, Ulrike Trebesius. Hvala lepa. Vi sami ste povedali, da potrebuje vsaka država članica politično pobudo, da premaga oska grla. E, govorili ste o priporočilu po miru. To tudi jasno kaže to, kar so povedali predsedniki, pet, kar je povedalo pet predsednikov v svojem poročilu. Uh, če gledamo te predloge, imamo vtis, da poskušamo uh, eh, nekaj enako socialno zakonodajo prenesti na vseh, vse članice Evropske unije. Eh, vendar te socialne standarde moramo tudi plačati. Države članice morajo imeti davčne eh, prihodke za uresničevanje. Nekatere bolj bogate države članice bodo imele finančne možnosti, da uveljavijo dodatna pravila. Bolj šibke države, nekatere ste navedli, naprimer na vzhodu Evrope, eh, tega ne bodo uresničile. Eh, in moje vprašanje je, kako bo Evropska komisija uvajala lastne pobude, naprimer socialni stebr, hkrati pa ohranila lastno odgovornost držav članic. Hvala lepa. Eh, gospod Kalvešamon, eh, eh, hvala lepa. Vesel sem, da se ponovno srečamo, tako kot vsak semester, za razpravo. Kako naj ne bi bil vesel, ko slišim, eh, da se finance v številnih državah izboljšujejo. Dobro je, da gredo stvari v pravo smer. Vendar dva odstotka rasti, eh, to ni povod za ognjemet dejstvo je, da še vedno ostajajo strukturni problemi. Dve besedi bi dodal. Produktivnost, neenakost. Kako bo s temi? E, neenakost namreč e, uničuje tudi našo e, politično podporo v Evropi. Tega se je treba lotiti in sicer potrebni so praktični ukrepi. Eh, komisija pa mora zlasti narediti korak naprej pri eh, strukturnih eh, spremembah. Preveč je kratkoročnih ukrepov. Včasih seveda države ovirajo komisijo. Tri minute bom izkoristil, gospod predsednik. Naprimer komisija od eh, mojega volilnega okrožja zahteva stabilen proračun. Dovolj je, da podamo številke. Vendar eh, s takim proračunom nastaja velika neenakost v Španiji in to bo povzročilo deficite v prihodnosti. To je treba vedeti. Mislim, da se je treba osredotočiti bolj na strukturna vprašanja in eh, treba je gledati eh, dobo večjih semestrov. Treba je videti, ali reforme dejansko gredo eh, v pravo smer, ali so tu rezultati. Naprimer, eh, eh, ali se za desetletja preprečuje brezposelnost in podobno. Potem pa varčevanje. Varčevanje je povzročilo težave v Evropi. In Nemce ste omenili, torej Nemce. Turčija ima pravico, da omogoča svojim državljanom, da bolje živi, ker imajo tudi to pravico in zmogljivosti. Hvala lepa. Vi ste porabili tudi čas drugega kolega iz Alde, ki ga ni tukaj, sedaj pa prvi krok odgovorov strani naših komisarjev. Gospod Dombrovski, sprosi. Uh, uh, uh, Hvala lepa kolegi za vprašanje. Poskušal bom odgovoriti po skupinah, eh, po tematskih skupinah. Agregirane številke so bile vprašanje, kakšne razlike se skrivajo za tem. Res je, razlike v rasti in brezposelnosti so zakrite. Mi pričakujemo pa, da bo vseh 28 držav članic imelo rast letos in v naslednjem letu bo rast dokaj enakomirna. Kar zadeva reforme, ki se, ki se lotevajo strukturnih šibkosti eh, držav šibko rastjo, torej govoril sem že o postopku uh, za Eh, makroekonomsko neravnovesje. Govoril sem o državah eh, z neravnovesjem. Tu izdajemo če dalje več priporočil in imamo tudi posebni eh, sistem spremljanja, monitoringa za te države. Mi vemo, da moramo delati bolj z državami z večjimi strukturnimi problemi. Potem pa glede vprašanja, kako eh, zagotoviti več investicij, kako preprečiti neenakosti, kako je s davčnim prilagajanjem v državah. Ta vprašanja so zastavili številni poslanci. Dejansko tu je nekaj, česar se moramo zavedati in kjer moramo doseči ravnovesje. To sem tudi veliko krat povdarjal v letošnjem evropskem semestru in tudi v letošnjih specifičnih eh, priporočilih za države. Vsaj kar zadeva fiskalno stran. Treba je seveda tudi povedati, da strukturnih problemov na področju gospodarstva ne moremo uh, rešiti s kopičanjem dolga. Imamo visoko zadolženost eh, nekaterih držav, ki je tudi strukturni problem in tega se moramo lotiti. Javne finance morajo biti vzdržne in tu uh, uh, moramo začrtati pravi pot. Potem pa socialni stabar pri ukrepih eh, na trgu dela. Zastavili ste vprašanje o fiskalni politiki na evropski ravni. O tem eh, smo tudi govorili v letošnjem evropskem semestru. Ocena evroobmočja in uh, agregat trenutno fiskalno stanje je eh, tu eh, pod natančnim pregledom. Priporočila za države o obdavčitvi. Tu priporočamo znižanje obdavčitve dela, eh, obdavčenje naj bi bilo na tistih področjih, ki manj škodijo rasti potem govorili ste tudi o uh, ravnovesju med, uh, davko, uh, med dolgovi uh, in um, sredstvi. Na to se tudi osredotočamo v okviru naših priporočil uh, za države. Zastavili ste tudi vprašanje uh, o uh, nemškem presežku v plačilni bilanci to je tudi razlog, zakaj je Nemčija v postopku za eh, mikro. Eh, za makroekonomska eh, neravnovesja. Eh, tu je zelo velik presežek in v plačilni bilanci in eh, ta očitno še ostaja. Naša priporočila gredo v smer stimuliranja popraševanja, investicij Spraševali ste po uvozu in izvozu. Um, in uh, izvozni bilanci. Če ni povpraševanja, tudi ne moremo pričakovati rasti uvoza. Mi seveda od nemških podjetij ne moremo zahtevati, da izvažajo manj. To nikakor ne more biti naš nasvet. Kakorkoli že, mi smo ugotovili, da je Nemčija že v preteklem letu izvedla dodatne investicije, torej na tem področju je nekaj napredka, vendar sedanji presežek še vedno ostaja nad referenčno mejo. Potem eh, vprašanje, ali je treba delati po meri eh, pri socialnem stebru. Eh, Marjan bo več povedala o tem, eh, vendar v socialnem stebru smo jasno povedali, da eh, na evropski ravni ne želimo novih pristojnosti, to ostaja v pristojnosti držav članic. In še enkrat. vprašanje glede rasti eh, produktivnosti, zmanjšanja neenakosti, kakšni so praktični ukrepi. Eh, glede praktičnih ukrepov eh, predlagamo sedaj državam članicam ukrepe v priporočilih specifičnih za posamezne države. Tam boste natančno našli praktične ukrepe za povišanje produktivnosti, Eh, za spodbojanje trga eh, storitev in blaga, za razvoj eh, znanja zaposlenih in tudi, ko gre za neenakost in govorimo o določenih vidikih davčne politike, o socialnih sistemih, mi imamo tu številne praktične ukrepe za zmanjšanje neenakosti. Gospod Moskovisi, posem nakratko. Strinjam se s tem, kar eh, je bilo povedano, strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Hökmark. Stvari gredo bolje, niso pa še v redu. Nikakor ni razloga za eh, to, da bi bili sami zadovoljni sabo, eh, saj imamo še vedno visoko brezposelnost in težav je še veliko. Tu gre za vprašanje, kako povišati rast. Tu bi naštel tri poti. Prvič, eh, nadaljevanje strukturnih reform, to je potrebno za vse, zlasti pa seveda za države, ki tu zaostajajo, eh, potem pa eh, drugič zmanjšati makroekonomske razlike, se pravi, treba investirati več. Tretjič, zmanjšati razlike znotraj evroobmočja. To je eh, tudi eden izmed ciljev bele knjige eh, o poglobitvi evroobmočja. Eh, če obstajajo razlike v evroobmočju, se lahko zastavi tudi problem eh, politične in demokratične legitimnosti. Evroobmoče mora biti organizirano tako, da stremimo za konvergenco, ekonomsko konvergenco in katerikoli ukrepi so sprejeti, naprimer, da imamo neko proračunsko zmogljivost, da spremenimo eh, upravljanje evroobmočja, vse to mora slediti temu cilju. Eh, potem pa eh, ta kontradikcija med investicijami in eh, proračunskimi vidiki. Torej, treba je slediti načelu kakovosti javnih financ. Se pravi, ne smemo uh, samo slediti uh, konsolidaciji javnih financ uh, in s tem pozabljati na investicije. Vse mora iti z roko v roki. Uh, investicije morajo biti prednostne. Seveda obstajajo v nekaterih državah ovira za investicije in teh se moramo lotiti, vendar ta komisija želi razviti in razvijati investicije. Eh, menimo, da je to lahko uspešno. 100 milijard eh, evrov je pravzaprav namenjenih eh, temu področju. Gospa Perez je povedala vse, kar je potrebno o obdavčitvi, o nizkih plačah. Naj povem nekaj besed o finančnih instrumentih, eh, ki eh, spodbujajo zadolževanje in nenastajanje sredstev. Seveda je unija, imamo unijo kapitalskih trgov, vendar kljub vsemu eh, delamo za družbo in to je sedaj novi veliki strukturni projekt komisije. Želimo doseči eh, fiskalno in administrativno olajšanje. Želimo se boriti super eh, eh, davčne utaje in mi vemo, kako neuspešen je bil prejšnji projekt in zaradi tega smo začeli razmišljati o spodbujanju investicij, naprimer raziskav, razvoja, inovacij in vsega vsega, kar spodbuja nastajanje sredstev. Te spodbude so tudi del našega razmišljanja in to zahtevam tudi od sveta, da razmišlja o tem. Želim pravo razpravo. E, Naprimer, prejšnji teden je svet Ekofin e, tudi e, pokazal podporo temu projektu, hkrati pa tudi določena oklevanja, zadržke, s katerimi se moramo ukvarjati. Torej, mi eh, imamo velik interes, da bo ta projekt uspešen. In gospe Areni, lahko povem, da vse to vpliva na kakovost javnih eh, financ. Preveč ustrajamo na kvantitativnih vidikih, na obvladovanju, vendar deficitov se lahko lotimo na različne načine. <coughs> Torej, treba je spodbujati investicije, eh, saj se na ta način tudi borimo zopar neenakosti. Hvala, gospa Tyson. Hvala lepa. Najprej glede vprašanja gospoda Hökmarja. Kako lahko organiziramo naše sisteme, da bi imeli še višjo rast, kaj ti sedanja rast ne zadošča. V mojem portfelju eh, lahko storimo naslednje, to spodbujamo tudi v socialnem stebru in v naši agendi in sicer mi lahko organiziramo naš trg dela tako, da bodo vsi eh, talenti, eh, vse sposobnosti in spretnosti na voljo. Eh, da bodo vsi imeli dostop do tega trga, eh, potreben je dostop do izobraževanja, relevantnega usposabljanja in izobraževanja, eh, znanja je treba ažurirati, ljudje morajo imeti dostop do vseživljenjskega učenja in ne zgolj, ko so stari 25 let, temveč tudi, ko se ostari 55 let ali pa celo 60, če želimo, da ostanejo na trgu dela. Torej, mi se moramo osredotočati na znanje in spretnosti naše naših eh, zaposlenih. Eh, hvala lepa eh, za pozitivne opombe glede našega boja proti socialno neenakost. Kaj delamo za spodbujanje socialnega dialoga? Na začetku naše prejšnjega mandata je ta komisija imela konferenca na visoki ravni in mi smo se dogovorili, da bomo spodbujali socialni dialog. Imamo nekaj zelo konkretnih spodbud. Eh, rekli smo, da bi imeli več konsultacij s socialnimi partnerji na eh, nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni in sicer eh, o socialni politiki, pa tudi o drugih področjih, ki so pomembna za gospodarstvo in socialno eh, strukturo družbe. Torej, in to počnemo. Sedaj znotraj semestra bolj konsultiramo socialne partnerje, pa tudi prosimo države članice naj to storijo. Uh, in uh, Dogovorili smo se tudi in na tem tudi delamo, da bomo eh, spodbujali nastajanje zmogljivosti v državah članicah. To je sedaj naše tekoče delo in zato potrebujemo veliko časa. Ne morete enostavno reči, odločil sem se in zmogljivost je tukaj. Ne, tu gre seveda za organizacijo, pokritost, reprezentativnost eh, in na tem delamo. In vsekakor lahko rečemo, da se je komisija lotila tega vprašanja. Mi potrebujemo eh, socialne partnere za oblikovanje naših politik, kajti menimo, da če se oni odločijo za to, da se bo tudi izboljšalo izvajanje v državah članicah. Eh, vprašanje revščine, ki ga je zastavila Marija Rena. Eh, revščina in položaj žensk v družbi in na trgu dela naj povem. Če govorimo o fleksibilnosti in delu uh, uh, s polovičnim ali pa skrajšanim delom, eh, delovnim časom. Torej, mnogi bi radi delali več, vendar drugi so veseli, da imajo naprimer polovični delovni čas. Na ta način pač dosegajo določeno ravnovesje. Torej, včasih je tako in eh, mi se zavedamo, eh, da mnoge ženske, eh, zlasti ženske torej, ki jim morajo poskrbeti za otroke in druge ljudi, manj sodelujejo na trgu dela, Eh, torej delajo s krajšanim delovnim časom, zato da lahko kombinirajo stvari, zaslužijo manj, to vpliva na njihove življenjske standarde, pa tudi na njihove pokojnine nekega dne. In mi vemo, kako velik je pokojninski razkorak med moškimi in ženskami. In zaradi tega smo tudi predstavili eh, to. Uh, ravnovesje med eh, delom in življenjem. Eh, mi imamo tu v tem svečnju tudi nekaj nezakonodajnih elementov, tudi v semestru pravimo, da je eh, potrebno zagotoviti več, ehm, boljšo ponudbo za ehm, varstvo otrok, zato da je lažje povezati zasebno življenje s poklicnim življenjem. Eh, revščina je seveda tudi eh, večdimenzionalen problem tu eh, ne boste z eno stvarjo razrešili problema. Torej, mi moramo delati na vseh treh eh, delih stebra in sicer prvič dostop eh, do izobraževanja, znanje lahko prepreči revščino in pomaga ljudem, da se postavijo na noge na trgu dela, potem seveda dostop do trga dela, pravični delovni pogoj, to je vprašanje minimalnih plač, dobrih, primernih plač. Eh, ki zagotavljajo tudi ustrezen eh, standard življenja in seveda socialno varstvo. Dobro socialno varstvo je eh, takrat, ko lahko dobi vsak podporo, ki jo potrebuje. In če eh, seveda ljudem dajete podporo, potrebne, so potrebne tudi ustrezne storitve, kajti sicer to ne bo dolgoročno delovalo. Eh, potem pa glede revščine še res je, če si ogledamo možnosti držav članic za organizacijo socialnega varstva, da nimajo vse države članice istih možnosti. Različna so izhodišča. Nemčija lahko ponudi več kot Romunija, vendar vsaka država članica lahko stori nekaj in zaradi tega to tudi eh, to izpostavljamo v naših eh, priporočilih, ki so specifična za države. Eh, mi govorimo o konvergenci eh, in mi moramo seveda tudi upoštevati različna izhodišča držav članic, ne delamo slepo, mi moramo delati z obema nogama eh, na trdnih tleh, tu moramo začeti, vsak lahko dela bolje, potrebujemo konvergenco v EU, e zlasti v EMU, e vendar tudi v drugih državah 27-terice. E, torej treba je delati z državami članicami, socialnimi partnerji e, in družbo, da vse to uresničimo. Hvala lepa. Hvala se, da dajem besedo Mariti Ulskog, moj so predsedujoči. Hvala lepa, nadaljevali bomo za vprašanje, minuto in pol, najprej gospod Papadimis. Zdra. E, Komisjeno Moskovi si. Hvala lepa. Gospod komisar Moskoviči, govoril bom grško. Želel bi vas sprašati naslednje. Še enkrat se bom navezal na mojo državo, na Grčijo. Torej, Grčija je izuzeta iz postopkov evropskega semestra, ampak imamo skupni cilj upnikov in Grčije, Namreč, da bi po oktobru ali avgustu 2018 eh, bili brez eh, memorandoma o soglasju in da bi potem tudi lahko na običajen način najemali kredite in eh, imeli obresne mere. Vi ste rekli, da bomo lahko izstopili tudi iz procesa ugotavljanja čezmernega presežka. V zvezi s tem čakamo na odločitev evroskupine. E, torej, te bodo začete izvajanje po e, zaključku programa, ampak dobro bi bilo, če bi že sedaj sprejeli določene ukrepe, to bi nam pomagalo pri naši gospodarski oživitvi. Zato vas sprašujem naslednje. Kaj Evropska komisija pričakuje od sestanka Evroskupine 15. junija? ali bo dosežen ta dogovor. Saj smo naredili vse, kar je bilo od nas pričakovano. Prosim, dajte nam nekaj več podatkov o tem, kakšni so bili dogovi v letih 2015, 2016, 2017 in kaj to pomeni, da bo Grčija sedaj eh, izstopila iz tega postopka ugotavljanja čezmernega primankljaja. I will don't, I, I'll not use okay. the, the time is for the answer of the commissioner nisem porabil svojega časa, tako da ima komisija več časa za odgovor. Ernest Urtasun je naslednji. Hvala. Gospa predsedujo, že tri konkretna vprašanja. Najprej uh, priporočila za Španijo. Točka 9, boj proti korupciji. Ja, to lahko pozdravimo, tukaj gre za dobre, konkretne predloge. Imam pa dve vprašanje v zvezi s tem, kako bo komisija zagotovila, da bo to izvajanje in pa drugič, Eh, gre tudi za razpise za javna dela. Eh, to je pri nas zelo povezano z korupcijo in sicer korupcija na področju javnih financ. Ali boste z upravljalskimi organi spregovorili tudi o tem, o razpisi za javna dela, kajti to je pomembno. Eh, sedaj pa priporočila za Nemčijo. Omenili ste visok presežek Uh, in uh, sedaj niste začeli, še vedno niste začeli postopka uh, z čezmernim preseškom. Uh, zato me zanima, kako velik mora biti ta presežek in kako dolgo mora trajati, uh, kajti še vedno niste začeli z tem postopkom, čeprav je to eno izmed največjih neravnovesij, ki ga imamo v Evropski uniji. In pa še vprašanje za gospoda uh, komisarja Moskovičija. Rekli ste, da eh, imamo še vedno preniske, eh, prenisko popraševanje, eh, kljub gospodarski oživitvi in kljub ukrepom fleksibilnosti, ki jih je sprejela komisija. Ali se strinjate, z predsednikom Dragijem, da bi potrebovali proračunsko zmogljivost z posojilno zmogljivostjo in da bi to pomenilo ustrezni prociklični zagon, zato da bi se lahko izognili eh, takšni recesiji, kot smo je bili priča v preteklosti. Eh, in eh, če se s tem strinjate, kako velika bi morala biti ta zmogljivost, če gre za odstotek evropskega BDP-ja in ali je za to potrebna sprememba pogodbe? Hvala, Jean Lamberts ne vem, ali je v dvorani. Vzel sem 30 sekund njenega časa. Sedaj pa Laura Agija, izvolite. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedojoča. Hvala lepa tudi komisarjem. Ostajam nekoliko zmedena, kaj ti govorimo o ukrepih, ki ne bi prispevali k rasti k, k rasti, ampak eh, dobro vemo, kakšna je dejanska situacija in to veste tudi vi, kajti obiskujete te države članice. Več kot 120 milijonov prebivalcev Evropske unije je revnih in to je posledica politik, eh, ki ste jih sprejeli in ki jih še naprej sprejemate in eh, na ta način skušate upravičiti neupravičeno. Zelo dobro veste, da strukturne reforme, ki jih eh, predlagate, eh, Eh, povzročajo velike socialne razlike. Eh, pri tem še zmeraj niste priznali, da gre eh, za veliko napako, za neupravičeno napako. In ta napaka ne le vodi v 120 milijonov revnih v Evropi danes, ampak bo povzročila tudi revščino v prihodnosti. Eh, zakaj, eh, kateri cilj naj bi s tem eh, dosegli, kajti ne moremo se veseliti. Države članice izpolnjujejo absurdne kriterije, ki ste jih zastavili. Kajti edini rezultat vsega je absolutna revščina na celotnem kontinentu in Grčija je dober primer za to. Eh, še eh, naprej povzročamo lakoto eh, med grškim narodom, pri tem pa ne sprejemamo ukrepov, ki bi ljudem omogočili, da se izkopljajo iz revščine, da vstopijo na trg delovne sile, čeprav ste ta trg delovne sile tako uničili da bi ga danes tudi z izjemno obsežnimi ukrepi težko popravili. Eh, pri tem pa pravite, da so bile dobro izvedene strukturne reforme. Kdaj boste sprejeli odločitev, kdaj boste priznali, da ste eh, sprejeli povsem napačno politiko? Barbara Kapel. Hvala, gospod predsedujoča, hvala komisarjem in komisarki. Mislim, da so bile prioritete za priporočila za države ustrezno zastavljene, boj proti neenakosti, rast, zaposlovanje in tudi, ko gre za izbor inštrumentov, se pravi, gre za izravnotuno reformo, za odgovorno proračunsko politiko. Mislim, da ste tukaj izbrali inštrumente, ki so koristni za vsako državo. Zdi se mi smiselno, da ste v zvezi z priporočili poročili za države postali zelo konkretni, da ste v ta postopek vključili tudi socialne partnerje. Zdaj bi spregovorila tudi o priporočili za mojo domačo državo, za Avstrijo. Komisija pravi, da bi morali reformirati pokojninski sistem, delovni trg, izobraževalni sistem in pa zdravstveni sistem. To je pri površinskem opazovanju morda res, ampak kakor vedno se podrobnosti so, so pomembne ravno podrobnosti. Ko gre za pokojnine, Eh, je sicer res, eh, da izdatke za pokojnine v Avstriji rastejo ehm, eh, in da je upokojitvena stara za 65 leti morda preniska. Ampak res je, da imamo v Avstriji veliko zgodnih upokojitev in to nas je pripeljalo do tega sistema. Sedaj namreč reforme niso izvajane. Ko gre za zdravstveno reformo, to drži, imamo neustrezno prerasporeditev virov. Eh, ko gre za fiskalno politiko, pa vas je priporočilo, ni uh, pravilno, da bi dvignili davek na energijo. Trenutno imamo uh, že uh, velik davek na energijo in res bi bilo kontraproduktivno, če bi to še dvignili. Hvala. Hvala, Marko Vali. Prezidente. Ja, najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. Tudi jaz se strinjam s tem, kar je povedal komisar Moskovici in sicer, da. Uh, obstaja velika kriza povpraševanja. Kako nameravate spremeniti strategijo Evropske komisije? Kaj ti z trenutnim sistemom ne uspodbujate povpraševanja? Poleg tega eh, pa obstaja tudi veliko neravnovesje v eh, monetarni eh, politiki. Eh, poglejmo si samo, kakšna je situacija v eh, Nemčiji in pa na nizozemskem. Vidite, vidimo lahko, da se je presežek v plačilni bilanci le še povečal. Eh, če želimo evro območje, potem se moramo zavedati, da ne moremo eh, zahtevati dodatnih ulagan eh, od eh, tistih držav, ki imajo presežno plačilno bilanco, ampak je potrebno zagotoviti uskladitev z tistimi državami, ki so v težavni gospodarski situaciji, kajti ravno to je problem, s katerim se danes soočamo. Kaj menite o tej temi ali o tem razpravljate? v Evropski komisiji. To bi uh, morala biti uh, tema uh, ponovnega zagona evropskega gospodarstva. Torej, gre za to nasprotje med uh, preseškom v nasprotju z primankljajem. Uh... Hvala. Dominik Martin. Ni ga tukaj. I can't see Mr. Martin here. Uh, we proceed to uh, the uh, commissioners, starting with. Sedaj pa odgovor komisarja, začeli bomo s podpredsednikom Dombrovskim. Hvala. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Zastavljenih je bilo kar nekaj vprašanj. Najprej vprašanje v zvezi z priporočili za posamezno državo v primeru Španije. Pri poročilu številka ena govorimo tudi o tem, da je treba okrepiti okvir za javne razpise. Tako da tukaj Španiji priporočamo naj uh, vzpostavi uh, nacionalno uh, politiko, nacionalni okvir um, javnih razpisov na vseh ravnih administracije. To je torej že del naše agende. Sedaj pa vprašanje v zvezi z nemškim presežkom. O tem sem že govoril. Res je, da je, gre tukaj za nekaj, dolgotrajen presežek, zato je Nemčija sedaj del ugotavljanja makroekonomskega neravnovesja. Vendar pa nič ne kaže na to, da bi se ta presežek povečal. Sprejeti pa so bili tudi ukrepi na področju investicije in eh, povišale so se plače v Nemčiji. Zato ni zapričakovati da se bo ta presežek preve, eh, povečal. Potem spraševali ste tudi o možnosti proračunske zmogljivosti za evroobmočje. Tukaj gre prej za um, prejudiciranje dokumenta o ekonomsko-monetarni uniji, ki bo objavljen jutri. Tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak eh, lahko povem, da razvijamo ta koncept, eh, ki je bil predlagan v poročilu petih predsednikov. Torej, ocenjujemo možnosti eh, in predloge za takšno proračunsko zmogljivost na evropski ravni. No, bomo pa ta dokument predstavili bolj podrobno jutri. Potem vprašanje v zvezi z Avstrijo. Najprej zgodna upokojitvena starost. V Avstriji smo priporočili, nasled, eh, priporočili naslednjo fiskalno priporočilo. Priporočali smo naj eh, zagotovi eh, vzdržnost pokojninskih sistemov in da se naj loti problema zgodnjega upokojevanja. To je ena izmed možnosti za soočanje s tem problemom. Kar se tiče trga dela, je tukaj še kar nekaj problemov, recimo udeleženost žensk na trgu dela, potem eh, tudi vprašanje obravnavanja ljudi z migracijskim poreklom. No, eh, vsekakor pa se treba ukvarjati z tem problemom vzdržnosti pokojninskih sistemov. Gospa Tyson. Gospa predsedujoča, mislim, da nisem dobila specifičnih vprašanj. Gospod pa predsednik je že odgovoril tudi na tiste vprašanja, ki se dotikajo vidika um, socialnih eh, eh, področji. Zdaj pa še gospod Muskoviči. Tri dodatna pojasnila. Najprej v zvezi z Grčijo. Rad bi obrazložil, zakaj eh, nismo eh, uvedli postopka kvantitativnega lajšanja, čeprav so bili pogoji izpolnjeni. Grčija je znižala primankljaj pod 3 eh, odstotke. Pred seboj imam številke prizadevanja. Eh, Grčije so izjemno dobra sedem odstotka so nad eh, ciljem, ki je bil prvotno zastavljen. In glede na našo pomladno napoved, se bo ta eh, napredek nadaljeval tudi v prihodnjem letu. To so dobre novice. In eh, razprave o drugem pregledu se nadaljujejo, tudi kar zadeva davčno politiko. O tem bomo ponovno razpravljali na Evroskupini 15. junija. Dosegli smo izjemen napredek na eh, zadnji seji. Kot veste, pa nismo sprejeli končne odločitve. Upam, da se bo to zgodilo na naslednji Evroskupini in komisija si bo kot vedno prizadevala, da eh, bo delovala kot pošten posrednik moj nasvet je, da grška vlada predzame lastno odgovornost. In eh, če eh, si ogledamo načrte grške vlade, kar 140 ukrepov eh, so sprejeli, ki so zelo ambiciozni in zato so zagotovo na pravi poti ampak eh, najprej je potrebno eh, rešiti dve zadevi eh, z namenom rešitve zadolženosti. Upam, da bo to rešeno v prihodnih tednih. Evropska komisija se bo kasneje vrnila k vprašanju ukinitve postopka prekomernega dolga za Grčijo in to bi seveda bilo smiselno v primeru, če bo sprejet sporazum. Upam, da se bo to kmalo zgodilo. Austrija. Eh, v zvezi z Avstrijo. Leta 2013 ste imeli uh, rast pokojnin oziroma ste predstavljali okrog 13 odstotkov BDP-ja, nič cela pet odstotka točk BDP-ja bi se naj to povišalo do leta 2060. Eh, tako da imamo tukaj še vedno izjiv na področju vzdržnosti pokojninskih sistemov, tudi kratkoročno gledano. Lani je Avstrija sprejela nekaj pomembnih pokojninskih reform, ki so tudi povišali upokojitveno starost, ampak uh, dolgoročno in srednjeročno gledano se bo Avstrija tukaj soočila z velikimi stroški in ni še sprejela ustreznih ukrepov za stabilizacijo uplačil v pokojninski sistem vse pomeni komisije. Eh, eh, no, moramo tudi upoštevati spremembe oziroma podaljševanje življenjske dobe, lahko bi spremenilo pokojitveno starost in tudi to bi lahko prispevalo k vzdržnosti pokojninskih sistemov. No, eh, kar se pa tiče pomankanja povpraševanja. Tukaj bi ponovil uh, moje misli o eh, investicijah, eh, potem tudi mislim, da potrebujemo fiskalno kapaciteto, fiskalno zmogljivost. Mislim, da gredo predlogi Marja Draga na tem področju v pravo smer. Seveda se zanimam v glavnem strinjam. Bi pa ustrajal pri eh, potrebi po porastu plač v tistih državah, ki imajo čezmerni presežek, predvsem sta to nizozemska in pa Nemčija. Eh, to ni naša naloga, da urejamo plačilno politiko katerekoli države. Je pa to naše priporočilo tema dvema državama, kaj ti mislimo, da, je, da bi to bil strezen ukrep za soočanje z eh, um, tem problemom. Hvala. Sedaj pa postopek catch the eye. Gospod Bulman dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoča. Imam nekaj specifičnih vprašanj za gospoda Dombrovskisa. Gospod komisar, popolnoma razumem, da se vsi trije zauzemate za boljšo konvergenco in za več konvergence. In tukaj vas moramo podpirati, to še vedno potrebujemo. Günar Hokmat ima prav, treba izboljšati gospodarsko stanje, zato je to potrebno. Ampak še vedno imamo države z specifičnimi problemi in pa druge države, ki imajo več manevrskega prostora. Na to kažejo tudi vaše številke. No in kolegi potem sprašujejo o. Uh, Kaj pa s tistimi državi, kjer obs, državami, kjer uh, obstaja presežek? Sprašujejo, kako velik mora biti presežek, zato da bo komisija ukrepala. In vi na to vprašanje niste neposredno odgovorili. Rekli ste, da ne pričakujete, da bo ta presežek zrasel, ampak jaz bi se rad vrnil k temu vprašanju. Ta vaja se imenuje dialog. Imamo dialog, imamo ploden dialog. Uh, med nami, upam, da imate dialog tudi s temi državami. Kaj pa one pravijo, če se pogovarjate o Nemčiji in nizozemski? Kaj pa pravijo predstavniki te države? Kaj rečejo, če jim predlagate naj uh, izkoristijo svoj manevrski prostor za doseganje boljše konvergence? Kakšna je njihova reakcija? Mi poslanci bi želeli vedeti, kako poteka ta dialog. Vem, da smo v šestorčku povdarjali, da imamo eh, dve obliki eh, makroekonomskih eh, neravnovesij. Gospod Silva Pereira, hvala. Imamo vprašanje za komisarja Moskovičija. In sicer se moje vprašanje nanaša na Portugalsko. Rekli ste, da je vesela novica, da bo komisarja uh, v, na portugalskem ustavljen eh, postopek ugotavljanja čezmernega primankljaja. In to ne temeli samo na eh, proračunskem primankljaju, ampak gre tudi za gospodarsko oživitev. V treh četrtletjih smo rasli um, hitreje kot preostalo evroobmočje, stabilizirali smo naš finančni sistem, več je delovnih mest in upoštevajoč vse te pozitivne dogodke, ali lahko pričakujemo dobre novice tudi na področju bonitetnih eh, ocen? Ali bodo te drugače ocenile uh, portugalski dolg? Ali lahko pričakujemo tudi bolj ugoden evropski okvir, ki bi portugalskim in pa drugim državam članicam omogočil uh, lažje soočanje z problemom slabih posojil? Ali lahko tukaj predvidite neke oblike evropske okvire, v katerem bi se lahko soočili s tem problemom? Gospod Šulce, Nika, gospa Moran Šartije. Merci, madame la présidente. Merci. Euh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa komisarjem za današnji obisk. Eh, situacija se izboljšuje, ampak eh, je še zmeraj razmeroma nestabilna. Najboljši način za boj proti revščini je vključitev na trg delovne sile. In eh, mislim, da se moramo osredotočiti na tri prioritete za uspododitev človeških verov. Prvič, Eh, poklici, ki so danes najbolj zaželjeni, pred desetimi leti še niso obstajali. Torej, eh, zato je potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje. Diploma ne zadostuje za eh, zaposlitev. Mislim, da je zaradi tega izjemno pomembno, da uspodbujamo Eh, izobraževanje, ki se bo osredotočalo na uh, veščine, ki jih bo moč uporabiti, na spretnosti, ki jih bo moč uporabiti povsod v Evropski uniji. Sicer uh, bo hitro ponovno prišlo do uh, dviga stopnje brezposelnosti. Druga točka. Ali imate kakšne številke o begu možganov iz Evropske unije eh, v države, ki so eh, v tem trenutku bolj konkurenčne in kako poskrbeti za to, da eh, bi izobražena delovna sila ostala v Evropski uniji. In še tretja točka, okrepitev mobilnosti znotraj Evropske unije. In tudi to mislim, da je priporočilo, ki eh, ga eh, lahko le podpremo in ki ga je potrebno spodbujati v državah članicah, kajti mobilnost je tudi zagotovilo za boj proti brezposelnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, Maurite. Thank you, madam μου άρεσε η τελευταία παρατήρηση από τη συνάδελφό μου, ε, παρόλο που δεν ήταν αυτός ο λόγος που θα ρωτούσα. Παραλίτα. Kolegica me je spodbudila k neki ideji. Ona je govorila o mobilnosti, no pet možganov je pa nekaj popolnoma drugačnega. In države na jugu, Grčija, Italija, Španija, Portugalska, zaradi tega problema trpijo. Naši najboljši strokovnjaki zapuščajo naše države in se selijo v eh, gospodarsko močnejše evropske države. No, imam pa še neko drugo vprašanje. In sicer, pred nekaj meseci smo v odboru Ekon razpravljali z predsednikom Evroskupine. In v zvezi s tem bi vas želel vprašati naslednje. V zadnjih mesecih se ni nič spremenilo. Takrat smo se eh, pogovarjali o korektivnih ukrepih za tiste države, ki so um, ki imajo destabilizirane sisteme. Eh, in pa gospa Tyson. socialni sklad. Tukaj je predvidenih približno 21 odstotkov za CIPER. Za recimo invalidne ljudi. No, imam pa še eno vprašanje v zvezi s tem. Recimo, družine z, z otroki, z mentalnimi, z duševnimi problemi, torej, ti otroci slejko prej dopolnijo 21 let in potem uh, družine nimajo nobene možnosti, kam spraviti potem te mlade ljudi. Lahko grejo samo v dom za ostarele ali pa drugačne institucije. Ali ste tukaj predvideli kakšne ukrepe? Hvala lepa, Gerald Anemans. Eh, Hvala. Imam vprašanje za gospod Tyson. ja, Belgija v vašem poročilu ni najbolje izpadla, ampak to nas pravzaprav ne preseneča. Ravno kar smo pobegnili vašemu EDP-u, imamo dramatično visok dolg in pa proračun, ki ni ustrezen. 1,7 milijarde nam manjka. Morali bi obnoviti naše jedrske elektrarne, prav tako imamo zelo zapleten davčni sistem. Do leta 2015 je bilo vsem političnim strankam jasno, da potrebujemo nacionalno reformo. Jasno je bilo, da treba rešiti to dihotomijo v Belgiji za več uh, avtonomnosti, ampak to sedaj izginilo iz uh, dnevnega reda. Zakaj komisija se ne ukvarja z tem občutljivim političnim vprašanjem? Eh, Hvala, ste pa še gospa Ruonen. Kitoš, arvoisa rova puhejohtaja. Suomi on ollut EU... Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, Finska je bila vedno zgledna učenka v Evropski uniji, sledili smo vsem pravilom na gospodarskem področju, tudi pravilom iz pakta stabilnosti in rasti. Ampak vseeno naše gospodarstvo že dolgo e, zaradi nične rasti e, in veča še število dolgoročno brezposelnih. Naša infrastruktura je v dobrem stanju, veliko stvari je v dobrem stanju, ampak kaj potem narobe s Finsko? Narobe bi bilo kriviti eh, naše pogoje, kajti Švedska se je zelo hitro eh, rešila krize in sedaj eh, hitro raste. Razlika pa je v tem, da Švedska ni članica evroobmočja. Tako da sumim, da, evro, da je evro odgovoren za vse te probleme. Hose. Hala. Gospod Dombrovski, si izvolite. Okay, thank you, uh, madam. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se vrnem k vprašanju nemškega presežka, uh, ki je bil ugotovljen že tretjič. Najprej, ne strinjam se z eh, to izjavo, da komisija v zvezi s tem ne ukrepa. Ravno zato smo, Nemčijo, smo za Nemčijo sprošili postopek zagotavljanje eh, makroekonomskega neravnovesja in sprožili smo vse s tem povezane mehanizme. Eh, povedal sem že mojo oceno, da ta neravnovesja pač niso bila ekscesivna. No, Potem še vprašanje, kakšne odgovore slišimo iz držav samih, torej od Nemčije in Nizozemske v zvezi z presežkom. Najprej, ti dve državi sta pokazali voljo, želita ukrepiti javne investicije, na tem področju je bil dosežen napredek, torej več je sedaj javnih investicij v Nemčiji, sprejetih je bilo veliko pobud na tem področju. No, potem pa v zvezi z metodologijo. Ko gre za metodologijo za Nemčijo, bi ta morala oceniti presežek v primerjavi z drugimi evropskimi državami ali pa presežki tretjih držav. Tukaj treba oceniti, ali bi manjši uvoz eh, Nemčije v tretje države dejansko pomagal evropskemu gospodarstvu. Ja, to je gotovo eden izmed vidikov, ki ga tukaj ocenjujemo. V primeru nizozemske pa gre predvsem za ulogo pristanišča v Rotterdamu pri nizozemskem gospodarstvu. Ja, tudi to situacijo preučujemo. Nizozemska je tukaj poštevala naše pomisleke, kar se tiče investicije, pa nizozemske želi nizozemska prav tako um, okrepiti uh, investicije. Hvala, gospa Tyson. Thank you, uh, Hvala, gospa predsedujoča. V zvezi z investicijami v človeški vir in v zvezi z razvoj človeških virov. Ja, seveda treba tukaj narediti več. To je pogosto Najpomembnejši vidik, gospa Moranša, ti je to dobro povedala, zato moramo to napraviti za prvo prioriteto v našem stebru socialne pravičnosti. Če si ogledate statistike, če razmišljate o tem, kje najdemo revščino, brezposelne ljudi in tako naprej, lahko gotovite, da tukaj veščine, eh, usposobljenost ljudi, uh, uh, igra veliko vlogo. In če se gledate našo industrijo, potem lahko vidite, da potrebuje tako talentirane ljudi, kakor ljudi, ki bodo imeli ustrezno razvite veščine. Samo na ta način bomo lahko izkoristili njihov potencial na delovnem trgu in bomo lahko prispevali k razvoju družbe. Eh, to je torej uh, prednostna naloga pri vseh naših. Politikah. Lahko pa bi naredili več, zato smo razvili agendo za veščine, pred nekaj meseci smo sprejeli to agendo, moramo pa razmisliti tudi o sistemu prepoznavanja eh, zmogljivosti in veščin, ne samo za regulirane poklice. To je treba bolje urediti. Prav tako moramo ehm, preučiti možnosti za hitro usposabljanje ljudi in moramo tudi prepoznati rezultate neformalnega učenja potem v zvezi z begom možganov. Dejansko v Evropi obstaja problem bega možganov, obstaja tudi gibanje iz Evrope v tretje države, še večje pa je gibanje znotraj Evropske unije same. To predstavlja problem za določene države članice. Problem je, če njihovi strkovnjaki, najbolj talentirani ljudje odhajajo. Eh, ta problem razumemo in v agendi za veščine smo tudi načrtovali študijo, v kateri želimo identificirati dobre prakse, s katerimi lahko ukrepamo proti begu možganov. Eh, in eh, skratka, vedeti moramo, kaj se to v zvezi s tem dogaja na našem trgu dela oziroma trgu možganov, če se lahko tako izrazim. Potem pa še v zvezi z vprašanjem ciperskega kolega. Kakor veste, smo podpisali konvencijo ZN o pravicah invalidnih ljudi. In eden izmed elementov te konvencije govori o tem, da je treba dati prednost neinstitucionalni oskrbi invalidnih ljudi ali ljudi z posebnimi potrebami. Tako da eh, vsekakor smo tukaj pripravljeni podpreti finančno in drugače ljudi, eh, družine želimo podpreti pri tem, da lahko te ljudi, da lahko mm, ti ljudje ostanejo doma in da jih ni treba eh, napotiti v institucije. Še gospod Moskoviči. Euh. Samo eno vprašanje mi je bilo zastavljeno in podal bom odgovor. Eh, glede portugalske namreč. Jasno je, da je ukinitev eh, postopka prekomernega dolga pomemben napredek. Eh, in ne le, da je portugalska dosegla cilj da ostane pod tremi odstotki, ampak je celo pod dvema odstotkoma, kar eh, je sad eh, vseh prizadevanj. Evropska komisija se ne pogovarja neposredno z bonitetnimi agencijami. Eh, torej, ocena portugalske se je spremenila, ampak ne zaradi našega vpliva. Eh, kot sem rekel že na novinarski konferenci in kasneje tudi v uh, portugalskih medijih, uh, se uh, mora makroekonomska situacija izboljšati. Javne finance so kolikor toliko pod nadzorom, čeprav določena zadolženost še obstaja. Ampak portugalsko gospodarstvo Eh, se mora zavedati, da na tveganja današnjega časa eh, ne morejo gledati z vidika preteklosti. Torej, situacija na portugalskem danes je posebno drugačna kot v preteklosti. Tukaj ne govorim neposredno o, o bonitetnih agencijah oziroma z bonitetnimi agencijami, posredno pa to vendarle počnem menim, da je potrebno trenutno situacijo in pa razvoj na portugalskem eh, oceniti pozitivno in eh, to mora vzbuditi določeno zaupanje v portugalsko. Sestavljeno je bilo tudi vprašanje v povezavi z Finsko in pa eh, Švedsko. Tukaj gre za podporo evro ali pa nasprotovanje evro. Finska nikakor ni v slabem položaju, Eh, obstaja tudi uh, dovolj velika prožnost uh, v primeru strukturnih reform, tako smo se odločili, ker menimo, da obstaja velik manjvrski prostor. javne finance eh, so v primerjavi eh, z drugimi državami tudi v izjemno dobrem položaju, eh, ampak primerjati z, to državo z Švedsko, ki ni v evroobmočju in ki je posebno drugačna država, je nesmiselno. Vsaka država mora izkoristiti lastne adute in jaz popolnoma zaupam našim finskim prijateljem. Evropska komisija je na strani finskega, kot tudi na strani vseh drugih držav, članic evroobmočja. Te države opogumljamo, da e, izvedejo ustrezne strukturne reforme glede na njihov specifičen položaj. You, Hvala, gospod Moskoviči. Hvala vsem poslancem, ki so zastavljali pametna in težka vprašanja in zahvaljujem se komisarjem, da so lahko odgovarjali po svoji najboljši moči. Takšnih panelov bomo imeli še več. Tako da bomo lahko preučili, ali so bili storjeni koraki v pravilno smer. Hvala lepa vsem za sodelovanje.